je ogromen dosežek in zato vam tudi želim čestitati. Zaradi hm, obzorja eh, Evropa. Smo glede pomena znanosti in inovacij upozorili pogajalce za večletni finančni okvir. To bo naslednji izziv, prijatelji in prijateljice. In na vas računam, da bo obzorje Evropa postalo ne največji, le največji. Eh, inovacijski in znanstveni program eh, do sedaj, ampak da bo zagotovil tudi rezultate za naše državljane. Najlepše hvala, sedaj pa eh, kolega Sanchez, kolegica iz odbora za razvoj. Hvala. Nov okvirni program ne služi nujno pravičnosti in eh, bolj socialni Evropi. Ne vemo točno, kam gredo sredstva v okviru obzorja 2020. Um, ehm, želeli bi si program, ki bi postavil na prvo mesto zadeve, kot so enako spolov, okoljska kriza, dostop do zdravja, odpravljanje neenakosti po svetu, izobraževanje in tako naprej. Uh, obzorje 2020 bo propadel. Služil bo samo uh, temu, da bodo imeli koristi od tega multinacionalke, kaj ti javni denar bomo vlagali v zasebne projekte. To je moj eh, zadnji govor kot eh, europoslanka in zato se želim zahvaliti vsem voljivcem, ki so mi izkazali zaupanje leta 2014. Zahvaljujem se kolegom, ki so me spremljali, eh, Jorge, Amelija, Ana, David in ostali. Hvala lepa. Brez vas mi ne bi uspelo. Hvala lepa.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 našem odboru je delo pogosto dolgočasno. Gre za kompleksne strukture, vse skupaj je zelo zapleteno. Če gre za evropske sklade, je treba za, uporabljati zelo zapletene besede, kot tiste, ki jih je uporabil gospod Moedaš. In to je potem za voljivce Eh, španska vas, nekakšna črna luknja, kjer izginejo vsa sredstva. No, ampak tukaj obstajajo tudi prednosti. Rečeno je bilo, da potrebujemo 20 milijard za to, da bi imeli koristi od tega programa vsi skupaj in potem smo se uspeli o tem dogovoriti. Uspeli smo tudi druge prepričati v to, da ta sredstva dejansko potrebujemo. Čez 10 ali 20 let bom uh, mojim unukom ali pa njihovim unukom lahko pripovedoval o tem, kaj je dosegel dedek v Evropskem parlamentu 180 eh, milijarde za pomembne raziskovalne projekte. Kolegica Grabajova za uh, odbor za nadzor proračuna. Najlepše hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, danes se svet hitro globalizira in moramo se osredotočiti na raziskave in razvoj v Evropski uniji. Evropa tega področja ne financira dovolj v primerjavi z drugimi kontinenti, čeprav smo mogoče vodilni na področji rasti. Eh, imamo dodano vrednost iz tega sektorja, eh, povečuje se konkurenčnost in cel kontinent napreduje, ampak potrebujemo povezati sin, po, vzpostaviti sinergije med različnimi programi za raziskave in razvoj ter rezultate moramo bolje predstaviti našim državljanom. Um, obzorje um, 2020 se osredotoča na konkurenčnost in raziskave. Upam, da bodo cilje doseženi in e, komisarju bi se zahvalila za odlično sodelovanje. Um,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 Eh, moram reči, da smo eh, postavili eh, prioriteto boju proti raku, kar je svet tudi potrdil. 35 odstotkov celotnega programa, to je 120 milijard evrov, bo namenjeno boju proti podnebnim spremembam, kar je velik dosežek odbora Envi in tudi od 7,7 smo zvišali proračun za zdravje za um, čez 9 milijard evrov in tukaj mislimo predvsem na inovativne rešitve na področju onkologije, ki bodo ključne za naslednje generacije, ker imamo uh, 35 tisoč novih primerov obolevnosti za rakom v Evropski uniji vsako leto za odbor eh, transport. Eh, kolega Virkunen za eno, kolegica Virkunen za eno minuto. V imenu odbora za promet se želim zahvaliti vsem pogajalcem za dobro delo. Z vedika odbora za promet so pomembni trije dejavniki in sicer prvič. Treba je podpreti raziskave in s tem povezane ukrepe na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni. Sedaj smo se uspeli doseči, eh, dogovoriti o 120 milijardah, to je dobro. Potem drugič, konkurenčnost. Biti moramo globalno konkurenčni, več moramo investirati v raziskave in pa razvoj proizvodov. Tretjič, Treba je izpostaviti podnebne cilje v novem programu. Predvsem je treba doseči dekarbonizacijo in pa digitalizacijo. To sta najpomembnejši področji, v kateri je treba investirati. Naslednja točka. Eh, za promet nismo izpogajali posebnega sklopa, ampak eh, smo ubrali večsektorski pristop. Na ta način bomo lahko eh, bolje skoristili sredstva za industri industrializacijo. Misione. Za odbor za razvoj, lokalni razvoj, regionalni razvoj, gospod Van Listerloj. Hvala lepa. Za nami je veliko dela, eh, dolga leta garanja v odborima regi in itre in mislim, da lahko sedaj z utemeljeno povečamo projekte iz obzorja Evropa 2020. Namreč eh, mislim, da je to za nas neke vrste Airbus. Eh, inovativna rešitev in teh 5% eh, bo res odigralo vlogo, gre pa za eh, milijarde dobička. Združeno kraljestvo, ki je eh, glavna raziskovalna destinacija, nam je pokazala, da ne komuniciramo dovolj z našimi državljani več moramo narediti, da bodo naše zvezdice zasejale in da bodo uporabniki raziskav eh, lahko videli, kaj počnemo in kaj smo dosegli. Naj povem, da sem z veseljem sodeloval pri tem dosjeju, eh, dosegal eh, dosežki, kot so eh, evropski inovacijski Eh, svet eh, so zelo pomembni in res mi je v veselje, da sem sodeloval. Eh, sedaj pa v imenu odbora za kulturo kolegica Kajtajne. on onnistuessaan aivan ratkaisevan tärkeä EU. Hvala. Program Obzorje 2020 je bistvenega pomena za konkurenčnost Evrope. Potrebujemo robustne programe, s pomočjo katerih bo lahko Evropa mednarodno konkurenčna oziroma na isti ravni kot ZDA in Kitajska. Izpostavila bi naravne vire in kmetijstvo, 10 milijard, to je zelo pomembno. To smo namenili za notranje vode, za morja, za gozdove. V to je treba investirati, treba investirati v raziskave, zato da bomo omejili uporabo fosilnih goriv. Treba se posvetiti tudi varni oskrbi s prehrano, ne samo v Evropi, ampak po vsem svetu. Treba je la, um, izkoreniniti lakoto. Potem eh, proračun. Jeseni bomo zaključili oziroma nadaljevali s pogajanji o večjitnem finančnem okviru in pomembno je, da ohranimo vse številke iz prejšnjega obdobja. Minuto. Kolegica Rodrigues, eno minuto za odbor za kulturo. Breme, Horizont Evropa, sam um inštrument, fundamentalna kriza. Obzorje Evropa je osnovni inštrument za uh, eh, nove delovna mesta, za gospodarsko rast, vključevanje malih in srednje velikih podjetij in vzpostavljanje partnerstev znotraj Evropske unije in z tretjimi državami. To je uh, dober način, da se vključijo mladi raziskovalci v evropski raziskovalni prostor in preprečimo možga, beg možganov. Na ta način pa uh, moramo bolj natančno opredeliti uh, pokritost uh, tudi um, različnih regij in periferialnih uh, območij in zagotoviti uravnoteženost. Uh, Reforma pomeni tudi reforma znanj, ki so bistvena za raziskave v, na tehnološkem področju. Ne pozabimo pa tudi na um, družbene vede in umetnost, ki so pomembni. Ravno tako v državah, ki so politično vodilne, eh, lahko pomagajo postaviti eh, skupaj no, novo civilizacijo. Najlepše hvala. Sedaj smo slišali predstavnike različnih odborov. Sedaj pa v imenu evropskih eh, strank eh, začenja gospod Bužek v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala. Seveda imamo prav, ko govorimo o obroz, obzorju Evropa. Eh, zelo ambiciozno in z čim krajšnjim rokom izvedbe. In zakaj je tukaj hitrost tako pomembna? Če imamo denar za socialne inovacije, za telemedicino in eh, skrb za starejše, potem bomo zagotovili eh, nekaj podobnega tudi. Um, srednjim in malim podjetjem in drugim delom družbe. Torej, s tem programom lahko izvedemo svojo misijo in misiji so odličen, inovativen pristop. Hvala komisarju, ker na ta način uh, bodo uh, ljudje bolje razumeli, kaj pomenijo ničelne misije, kaj je boj proti raku in tako dalje. Pomembno je, da Evropski inovacijski svet, ki ga ustanavlja obzorje Evropa, eh, odigra uspešno vlogo v eh, prihodnosti v povezavi z Evropskim inštitutom za tehnologije in inovacije. Ravno tako je važno, da se ta program razširi čim bolj uh, tako da se eh, posebna finančna sredstva zagotovijo posameznim državam članicam, tako kot naprimer Poljska tega še ne črpa dovolj. Eh, hvala vam, gospod komisar, hvala romunskemu predsedstvu in hvala vsem kolegom v Evropskem parlamentu. Odlično je, smo opravili delo. In sedaj v imenu eh, skupine SND, gospa Kabezon Ruiz, eno minuto. Kolega? Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, po mojem je treba obzorje 2020 opremiti z ustreznimi ukrepi, da se bomo lahko soočili z socialnimi in okoljskimi problemi. Treba poskrbeti za pečat odličnosti, ampak ta mora biti vključujoč. Treba je izbe, izmeriti socialni učinek ukrepov, ne pa samo gospodarske učinke um, znanost ne sme uh, prispevati k novim neenakostim. Evropska unija potrebuje v svoj talent, zato ne smemo pozabiti na ženske. Treba poskrbeti za posebno postavko za enakost spolov in posebne ukrepe za to. Prav tako je treba zapolniti vrzeli med regijami. Treba je uh, eh, z klasteri okrepiti ukrepe za podnebne spremembe, za digitalno uh, revolucijo, za varno skrbo z energijo in tako naprej. Ampak ne, sm ne smemo pozabiti na ulogo majhnih in velikih podjetjih. 29 odstotkov uh, eh, Podjetji udeleženih v programu obzorja 2020 so gonilo inovacij in gospodarskega razvoja. Čestitam celotni ekipi v parlamentu in pa v komisiji, uh, si ste omogočili ta odlični projekt za Evropsko unijo. Hvala lepa za skupino EKR, kolega Tošenovski, za minuto in 30. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani komisar, kolegice in kolegi, naj se v prvi vrsti zahvalim obima poročevalcema za vse eh, dosledne napore in za odlično sodelovanje z poročevalci v senci obzorje evropa od leta 2020 do 2027 bo eh, velik inštrument eh, za eh, spodbujanje raziskav in boljše sodelovanje med državami članicami ne le na področju raziskav. Uspeli smo doseči uravnoteženo rešitev, čeprav smo imeli na voljo malo časa. Naj predlogi za posebne regije so bile v, vključeni v ta program obzorja Evropa in postavljene so bile, postavljene so bile cilje na evropski ravni. Lažje si bodo v akademskem svetu razis, izmenjavali informacije o premogokopništvu, eh, tudi v povezavi z podjetji. In še več je treba narediti za izmenjavo znanj na evropski ravni, ker le tako bomo izrabili eh, obstoječe možnosti in preprečili odtok možganov oziroma beg možganov v eh, imenu skupine ALDE. Eh, gospa Vernik, izvolite. Hvala lepa. Jutri bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. To je bistvenega pomena. Če prvo branje obzorja Evropa podpremo, potem bomo na da omogočili kontinuiranost, kontinuiteto za raziskovalce in podjetnike v Evropi. Želim izpostaviti, kako pomembna in enot, e, enkratna je ta priložnost. Komisija in parlament e, sta dosegla nemogoče in prišlo je do, e, po 18 mesec pogajanj do resne rešitve pri, za Evropo 2020 in celo v štirih mesecih projektih za eh, obzorje Evropa. Zahvaljujem se vsem trem inštitucijam in še posebej se zahvaljujem komisarju in celotnemu njegovemu timu, ki je vedno sodeloval pri teh eh, pogajanjih, eh, pa tudi tudi romunsko predsedstvo je ogro, čudovit primer, kako lahko mala država eh, članica lahko odigra veliko vlogo v Evropi. To je v interesu evropskih državljanov, pa tudi v interesu prihodnosti raziskave in razvoja. V naslednjem sklicu uh, se moramo še naprej boriti za teh 120 milijard evrov. Za eno minuto, gospa Matija, v imenu Pinegoje. Obrigada, senhora, aos relatores. Najlepše hvala, zahvaljujem se poročevalcema za upravljeno delo, pa tudi za način, kako sta uspela povezati predloge različnih parlamentarcev. Zahvaljujem se svetu in um, komisiji, ki sta omogočila sporazum. Raziskave in razvoj, ki bodo vključujoči, ki uh, prinašajo inovacije, vendar osnovn, brez osnovnih uh, znanj, brez uh, družboslovja in naravoslovja pa rezultatov ne bo. To je seveda nek kompromis, nikoli ne more kompromis biti dokončen oziroma um, idealen, vendar pa imamo kolektivni uh, rezultat. Verjamem v družbene vede, v. Um, civilni pristop, eh, imamo skupni cilj pri raziskavah, pa tudi pri raziskavah, ki zadevajo podnebne spremembe. Ta program je najboljše, kar ima v tem hipu Evropska unija. Tisti, ki poznajo naše raziskovalce, vedo, kaj to pomeni. Ogromno delajo, izgubljeni so in skriti, ampak vseeno vemo, kdo so. Eh, gospod Lunde za minuto in 30, eh, skupina zeleni. Šara, kolegul, for 50 eh, år. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, pred 50 leti je Neil Armstrong prvič stopil na mesec in to je bil velik korak za človeštvo, kot je rekel takrat. Ampak to je bil tudi dokaz eh, misije in pa eh, poguma na področju politike in za celo družbo. Eh, raziskave so izjemno pomembne za naše življenje, raziskave na tej ravni. O tem bomo glasovali jutri. Jutri bomo glasovali o Evropskem programu za raziskave in inovacije. In seveda bi se želel zahvaliti kolegom in pa komisarju za vse upravljeno delo. Kakšni izzivi so pred nami? Bolje se moramo opremiti, da se odzovemo na podnebne izzive. In eh, če bo šlo vse po sreči, bomo imeli ogromno švedskih kron za zeleno mobilnost, za zeleno industrijo in Na ta način se bomo lažje eh, postavili po robu tem izzivom. Najlepša hvala v imenu skupine FDD, kolegica Damato, za dve minuti. Hvala lepa. Sem bila poročevalka v senci pri obeh dosjejih. Dosegli smo pravo razmerje med eh, raziskavami in razvojem eh, in upoštevali podnebne spremembe. Upoštevali smo transversalnost, eh, medresorsko povezanost družbenih in naravoslovnih ved. Upoštevali smo ne le akademski svet, ampak tudi mikro podjetja in srednja in mala podjetja. Nismo pa eh, zadovoljni, ker nimamo svobodnega dostopa do podatkov, ker je tukaj še vedno preveč eh, privatnih komercialnih interesov. Kar zadeva eh, strukturo sklepa, v sklepu um, globalni izzivi in evropska konkurenčnost, smo našli dovolj prostopla za varnost, za eh, naravne vire in eh, zdravje, pa tudi energetiko in mobilnost za živila in za podnebne spremembe, zato da izboljšamo kakovost življenja evropskih državljanov. Obzorje Evropa naj se nadaljuje v naslednjih sklicu. Eh, z, gotovo pa moramo na ta način izboljšati našo prihodnost. Najlepše hvala, eh, kolega Kelly, za minuto in trideset. I'm delighted to see after a tough negotiation our rapporteurs were able to get an agreement on the Horizon Europe. Hvala lepa. Eh, dobili smo dogovor uh, za obzorje Evropa. Eh, zaključujem, zahvaljujem se eh, poročevalcema, pravzaprav celotnemu parlamentu. Eh, ta program je zelo pomemben za naslednje obdobje. Imamo rezultate iz sedmega okvirnega programa in um, predvsem mislim na digitalizacijo obnovljive vire energije in um, eh, živelsko proizvodnjo. Zgodovinsko uh, je to dober program, ki bo razvil tehnološke zmogljivosti. Še posebej je predvsej sredstev namenjenih uh, kmetijstvu in razvoju uh, živil, ki bodo trajnostna in zdrava za vse. Še posebej upoštevaje vse podnebne spremembe in navade potrošnikov. Razvoj in raziskave na tehnološkem področju nam, bodo, nam bo pomagalo zagotoviti proizvodnjo živil, ki bodo zadoljevala potrebe mnogih. Eh, odličen rezultat je to za Evropski parlament. Zadovoljen sem, da bomo na tem glasovali jutri in upam, da bomo eh, na ta način naredili tudi velik korak naprej kot Evropa na evropski ravni. Hvala lepa, kolegica Toja, za eh, eno minuto. Gotovo je to dobra rešitev in novica je obzorje Evropa za državljane Evropske unije je bolj transparenten in enostaven program, saj upamo, da je tako. Upoštevamo inovacije, socialne vedike in z odpiranjem eh, tega eh, dosjeja se zahvaljujem komisarju, vsem kolegicam in kolegam, ki so si zelo prizadevali. Mislim, da je ta raziskovalni program en večjih uspehov Evropske unije. Evropska unija nam na ta način. Uh, omogoča spovadati se za kompleksnimi problemi, ki so pretežki za posamezne države članice. Ta program podpira mala in srednja podjetja, tudi <clears throat> v italijanskem okvirju. To je inštrument, ki nam <clears throat> omogoča dobre rezultate tudi za prihodnost. Glede eh, prioritet eh, omenjam še zdravje, ki je ključno za življenje državljanov in seveda podnebno spremembo. Danes smo poslušali Greto in mislim, da je najboljši način, da mladim damo na voljo dovolj sredstev in možnosti, da uh, se borijo proti podnebnim spremembam. Uh, najlepše hvala, kolega uh, eh, Kratosnjevski, za eno minuto. Hvala. Želel bi čestitati poročevalcema da sta dosegla dogovor o programu obzorja 2020. Zaslužita si čestitke, kaj ti na začetku so bila stališča parlamenta in sveta močno oddaljena. Meni je bolj všeč stališče parlamenta tukaj. Gospod Nika je pravilno poudaril potrebo po tem, da zapremo raziskovalno vrzel v Evropi. No, ampak ko gre za razširjenje sodelovanja in ko gre za sam napredek Evrope, pa nimamo dovolj učinkovitih predlogov. Prosim, gospod spredaj, da se ne pogovarja po telefonu med tem, ko govorim. Prosim, da prosite kolegico, naj se neha pogovarjati po telefonu, kajti moti me. Torej, skrbi me, da ne bo prišlo do dejanskega sodelovanja med partnerji, ko gre za ta prizadevanja za razširjanje in pa za horizontalno sodelovanje. Ko gre za prihodnost, potrebujemo možnost, da bodo države članice lahko dostopale do tega svežna za razširjanje. Morda bi lahko uh, predvideli ostotni delež proračuna za tiste države, ki sodelujejo v programih razširjanja. trenutno je to že urejeno pri nekaterih programih in morda bi lahko komisija s tem eh, sprejela boljše mehanizme za izvajanje. Za dve minuti kolega Tamburano. Hvala lepa. Hvala kolegicam in eh, kolegom za dosežene rezultate. Predvsej smo eh, zadovoljni za 35 odstotki za eh, podnebne spremembe, z prioritetami na področju socialnih in drugih področjih. Moram reči, da je tehnologija vedno pomagala razviti naše življenje od sulic in pluga naprej. Po drugi strani pa inovacije niso vedno prinesle le izboljšave. E, Sumerci so ugotovili, da je njihov sistem e, namakanja tisti, ki povečuje slanost tal in se zato e, je, so tla manj plodna. Z industrijsko revolucijo je prišel premog in nezdrava mesta. Danes eh, imamo digitalne inovacije, eh, ki so ne, še pred nekaj leti izgledale kot znanstvena fantastika, ampak to ima tudi ogromno stranskih učinkov, eh, algoritme, ki vplivajo na občutje posameznikov, kot se že to dogaja na kitajskem, potem imamo umetno inteligenco in njene posledice. Bolje je preprečevati, kot zdraviti smrti. Veliko težje je delati korake nazaj, kot vidimo na eh, področju podnebnih sprememb. Zato morajo biti raziskovalci eh, zelo eh, pametni, modri. Eh, človek ima svoje dostojanstvo, varnost in um, dostojanstvo morajo biti v srčiki naslednjega industrijskega in tehnološkega razvoja. Vedno moramo to obravnavati z uh, občutkom in analogno. Uh, naša prihodnost mora temeljiti na mens sana in corpore sano. Najlepša hvala. Hvala lepa. Eh, kolega in sedaj gospa Gradiska za eno minuto in trideset. Hvala lepa. Živimo v težkih časih in zato moramo dati večjo težo raziskavam. Postaviti se moramo na stran povezane in močne Evrope, ki bo gradila na znanju, ne pa na populizmu. Prepričana sem, da bo program obzorje 2020 nam dal takšno moč. Pred obzorjem 2020 smo imeli velike razlike med eh, državami članicami. Tako imenovane nove države članice so dobile 90 odstotkov proračuna za raziskave. Sedaj pa smo premustili te vrzeli. Ne želimo dvotirne Evrope. S tem novim raziskovalnim okvirom bomo lahko spodbudili raziskave tudi v tistih državah, kjer ni močne tradicije. Lahko bomo usposabljali odlične raziskovalce, ne glede na to, odkud prihajajo. To je pozitivno samo po sebi. Istočasno pa pošiljamo pomemben signal, da so evropske raziskave močne, samo če vsi stopimo skupaj pri sedmem okvirnem programu za raziskave smo se osredotočili na osrednjo in vzhodno Evropo. Pri obzorju 2020 smo dobili to idejo, da bi širili oličnost, ampak takrat tega nismo mogli uresničiti, kajti dobili smo samo en odstotek proračuna. Sedaj pa nam ta program omogoča, da podpremo tudi raziskovalce v vzhodni in osrednji Evropi, tako da ti raziskovalci ne bodo več zapuščali svojih držav. Zahvaljujem se poročevalcem, zahvaljujem se komisarju, pa tudi romunskemu predsedstvu. No, ampak seveda se nič ne bo zgodilo, zgodilo samo po sebi. Eh, zato se obračam na vse skupaj. Ne smemo pozabiti na ta program, treba je posodobiti univerze, treba je okrepiti raziskave, tako da boste lahko dobili za te ustrezne štipendije. Hvala lepa. Ja. Za eno minuto in 30, kolegica Nibler, prosim, če se držite časa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar, predstavniki sveta. Ključe za uspešno prihodnost so investicije v inovacije in raziskave. Prisrčno se zahvaljujem vsem skupaj, to je bilo res. Um, Ogromno delo, zahvaljujem se gospodu Niki, gospodu Elerju, vsem sodelavcem, gospod Moedaš. Res je izredno, da ste uh, uspeli zbrati 120 milijard, ki jih bomo sedaj investirali v raziskave in inovacije. Gospod Mojedaš je pravilno povedal, ta revolucionarna, torej omenjajo to revolucionarno sliko črne luknje. Jaz sem bila v soboto na sejmu strojev v Münchnu in tudi tam sem videla, kaj uh, lahko vse dosežemo z stroji, z uh, mehanizmi za čiščenje podnebja. Eh, zato je pomembno, da okrepimo našo znanstveno bazo, da okrepimo raziskovalce, da razmišljamo tudi o državljanih, ko se lotevamo tudi bolezni starejših, kot so rak ali pa Alzheimerjeva bolezen. Uh, Um, mislim, da smo poslali pravi signal za Evropo v prihodnosti. Treba investirati v raziskave, v inovacije in pa v vse znanstvenike in druge pametne glave, ki jih imamo v naših državah. Hvala vsem, ki ste se tukaj angažirali. Kolega Gambuž, za minuto in 30 izvolite. Jon. Hvala, to je moj zadnji prispevek tukaj na plenarnem zasedanju in vesel sem, da lahko spregovorim o programu Obzorje 2020, kajti ta ustreza moji predstavi o prihodnosti Evrope. Novi program eh, določa tri pomembne prednostne naloge za prihajajoče generacije. Gre za boj proti mm, podnebnemu spremembu, z podnebnim spremembam, digitalizacijo in za zdravje. Danes smo slišali besede Grete Thunberg na odboru Envi in eh, večkrat smo to povdarjali tudi tukaj. Nujno je treba ukrepati proti podnebnim spremembam. To je nujno, to ni samo opcija. Moramo preiti iz besed na dejanja. V tem smislu smo predvideli 35 eh, odstotkov sredstv sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Eh, s tem smo pravzaprav še izboljšali izvorni predlog komisije. Drugič, digitalna Evropa. Samo na ta način bo Evropa ostala konkurenčna na področju znanosti in inovacij. Zato je dobro, da smo sedaj delež programa namenili tudi eh, znan, eh, znanstvenim raziskavam in inovacijam. Ne smemo tega prepuščati drugim velesilam, kot so azijski velikani ali pa ZDA. In pa nazadnje še zdravje. Potrebujemo več investicij v zdravje. Pomemben del sredstev bomo namenili boju proti raku lahko, tudi ko gre za rake pri otrocih. Prav tako pa ne smemo pozabiti na redke bolezni in pa na duševne bolezni, ki prizadenejo na milijone evropejcev. Hvala lepa, gospod eh, komisar, za sodelovanje v zadnjih letih. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolega Lize, za minuto in 30 izvolite. No, Hvala lepa, kolegi in kolegice. Dve točke bi želel še enkrat izpostaviti. Veliko smo rekli o podnebnih spremembah. Z vsem se strinjam. Ampak pri tem programu delujemo zelo usmerjeno tudi na področju industrijske proizvodnje brez emisij CO2. Če govorimo o podnebnih spremembah, moramo govoriti tudi o tem, kako je lahko Evropska unija zgled za preostali svet. Nihče nam ne bo sledil, če ne bomo več imeli emisij ampak potem tudi več ne bomo imeli industrijske proizvodnje. Zato skupaj z Kristjanom Ehlerjem in pa drugimi že dolgo razmišljam o tem, kako bi lahko imeli prvo jeklarno brez, brez emisij CO2. In ta program pri tem konkretno pomaga. In pa še druga točka, rak, to je zelo osebna tema za vsakega izmed nas, tudi za Manfreda Weberja, našega vodilnega kandidata, ki je ob svoji nominaciji v Helsinkih spregovoril o tem, da je njegov brat umrl za rakom. Eh, Manfred, jaz in pa Kristjan Ele se že dolgo pogovarjamo o tem, kako bi lahko drugim družinam prihranili takšno usodo. Sprejeli smo konkretne korake, lotili smo se tudi teme raka pri otrocih. Otroci k sreči redkeje zbolijo za rakom, ampak eh, če se to zgodi, je to še posebej hudo. Samo z evropskim eh, sodelovanjem se bomo lahko lotili tega problema. Zato se zadolujem vsem, ki so pomagali, predvsem našemu poročevalcu za, eh, iz ELS-a, Kristjanu Elerju. Minuto je 30. Kolega Boni za minuto in 30. Panjstvo spravo. Gospod komisar, gospe in gospodje prisrčno čestitam poročevalcema za ta dosežek. Obzorje za leto 2020 bo um, prvič omogočil pravi okvir konkurenčnosti za Evropsko unijo. Ta program je treba izkoristiti v celoti. Izgraditi moramo Evropsko raziskovalno središče, Evropsko industrijsko središče in pa eh, povezati zasebna sredstva z evropskimi sredstvi. Treba je pomagati tistim državam, ki dosegajo šibkejše rezultate ni samo kohezijska politika tista, ki se ukvarja z dvotirno Evropo, tudi kohezija na področju znanja je potrebna. Potrebujemo več odprtosti, več meddisciplinarnega in čezmejnega ter več sektorskega sodelovanja. Zato bomo lahko, samo na to bomo lahko ustvarili raziskovalne mreže, lahko bomo poskrbeli za vzvode uh, na področju sredstev za raziskave in lahko bomo pomagali tistim, državam, ki še niso vodilne v Evropski uniji. Ukvarjati se moramo z okoljskimi vprašanji, z vprašanji varnosti, z vprašanji eh, varne oskrbe za energijo, treba razvijati umetno inteligenco in poskrbeti za to, da bo ta služila interesom človeštva. Treba je poskrbeti za sinergije med eh, tem programom, med kohezijsko politiko, med socialnimi skladi, med eh, skladi za razvoj podeželja in uh, specializiranimi raziskavami. Uh, Poljska želi tukaj okrepiti prizadevanja. Prepričana se, prepričan sem, da tukaj obstajajo pomembne možnosti v voda. Hvala za minuto in 30, kolegica za oko. Hvala, sem poročevalka v senci odbora Envi za program Obzorje. Program je izredno pomemben za države v razvoju in tudi za evropske državljane. Program obzorje mora financirati eh, vključujoče družbe. Treba je spodbujati lokalne izumitelje, podjetnike, moramo jim pomagati, da uresničijo svoje sanje, spodbuditi jih moramo k temu, naj ostanejo tam, kjer so in da razvijajo svoje proizvode blizu svojih lokalnih skupnosti, tako da bodo njihove skupnosti imele koristi od tega. Mate Rimec je zgodba o uspehu hrvaškega podjetnika, ki je s pomočjo evropskih sredstev uspel ustvariti elektronske hibridne avtomobile, ki so sedaj slavni po vsem svetu. Prav tako pa je s tem ustvaril na stotine delovnih mest. Ta učinek Rimac nam mora služiti kot zgled. Treba spodbuditi evropsko konkurenčnost, treba je spodbujati raziskave in inovacije. Hvala lepa in sedaj postopek CatchDI, eh, kolega Farija, za eno minuto, izvolite. Grazie, predsednik. Sio komisar, kaž mu edes. Muito, muito boa tarde. Por muito que se fosse desejado. Hvala lepa. Lepo pozdravljam tudi komisarja Mojedaša. Raziskave ne pomenijo vedno sorazmernih koristi za državljane. Včasih je potrebno kar nekaj časa za to, da lahko um, razvijemo določene inovacije in da obvladamo tveganja. Program Obzorje Evropa, mora upoštevati tudi previdnostno načelo. Niso vse inovacije koristne. Spremeniti je treba paradigme na nekaterih, na nekaterih področjih, recimo uporaba tobaka, izgorevanje, fosilna goriva, uporaba kemičnih snovi v kmetijstvu in tako naprej. Ne moremo vsega ščititi z to pod imenom inovacij. Treba je poskrbeti za strok nadzor, ko gre za dostopanje produktov na trg. Vse produkte je treba ustrezno oceniti, oceniti je treba tveganja in pa analizirati stroške in koristi. Samo na ta način bomo imeli varne rešitve, ki ne bodo državljanom preškodile kot koristile. Kolega Marija, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, bolje pozno kot nikoli, pravimo. Evropska unija je prepozno razumela, da se moramo pri konkurenčnosti Evropske unije opreti predvsem na inovacije in na raziskave, ne pa na znižanje plač. To je bil recept, ki ste ga usilili Grčiji in pa drugim državam. Sedaj razpravljamo o investicijah. To je prav. Samo s pomočjo investicij v tehnologijo bomo bolj konkurenčni in eh, na ta način nam bo lahko tehnologija v pomoč v vsakodnevnem življenju, eh, recimo na področju zdravstva. Treba je ohraniti Eh, no, treba je poskrbeti za inovacije, ampak inovacije ne smemo uporabljati kot izgovor za odpuščanje ljudi. Um, v Grčiji je bilo odpuščenih veliko ljudi v, nem, v grški verziji nemškega telekoma OTE. Eh, torej, takšna masovna os, uh, odpuščanja niso spremljiva, tudi ne v imenu inovacij faz bem este parlamento em aprovar os programas que estabelece e implementa Hvala. Dobro je, da je Evropski parlament podporil programe, ki služijo razvoju inovacij in raziskav. Eh, glasovali bomo o programu Obzorje Evropa in o programih za digitalni razvoj. To bo prispevalo k konvergenci in koheziji. In to bo koristilo celotni Evropski uniji treba je odpraviti asimetrije na področju razvoja. Potem treba je zagotoviti strateško avtonomijo. Samo na ta način bomo lahko ohranili Evropo konkurenčno. Potem zavezati se moramo tudi eh, kodik kodeksu etičnega uh, ravnanja, potem treba je podpreti pa sem po projekte, ki podpirajo boj proti podnebnim spremembam. In pa še zadnja točka, ki je prav tako pomembna pri raziskavah in razvoju moramo biti osredotočeni predvsem na naše človeške vire. Čestitam vsem skupaj, pomembno je, da bodo sedaj ti programi napredovali. Hvala lepa. Najprej želim čestitati obema poročevalcema in komisarju za sprejem novega okvirnega programa pred evropskimi volitvami. Tako bo eh, možno izvajati veliko eh, finančnih instrumentov in procesov, ki so za to potrebni. Vesela sem, da je ta parlament vzel to vprašanje raziskav in inovacij v Evropi resno, kajti predolgo časa smo imeli zaprte klube in sedaj je zadnji čas, da se ti klubi odprejo in spustijo med se tudi tiste države, ki doslej niso bile vodilne na tem področju. Evropska unija mora biti tista, ki bo razvila moderno, inovativno in eh, res trajnostno gospodarstvo. Zato potrebujemo posebne pobude, E, istočasno pa moramo zadržati nas raziskovalne talente in pa privabiti nove, mlade. Ko govorimo o raziskavah in razvoju, gre za skupno odgovornost in gre za to, da je nujno, da Evropska unija odločno ukrepa na tem področju. Najlepša hvala. Gospod Howard. Gospod predsednik, hvala lepa. V teh razpravah je slon v dvorani in eh, veliko institucij Združenega kraljestva je zelo prispevalo prejšnjim programom, kajti eh, nista poročevalca oziroma pogojevalci krivi za trenutno situacijo eh, brexita, ki jo je treba še rešiti, ampak Jasno je, da bo celo ta vlada Združenega kraljestva poskušala eh, sodelovati eh, z Evropsko unijo pri tem programu. Kaj ti, tu eh, imamo probleme tudi tistih, ki zanikajo podnebne spremembe in ki delujejo proti znanosti, ampak vesel sem znanstveno odličnost, ki ostaja ključni kriterij za financiranje iz eh, obzorja Evrope. Odličnost je možna s sodelovanjem in eh, prispevek Združenega kraljestva k raziskovalni skupnosti pa je eh, tudi prispeval k bolj uspešnim programom obzorja Evrope. Hvala lepa. Uh, Kosta, ne, kolegica Tomašič za eno minuto. Hvala lepa, gospodine predsedavajući. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vzpostavitev eh, obzorja Evrope in do, dajanje dodatne vloge raziskavam in razvoju je dobrodošlo. Evropa mora več vlagati v znanstveno odličnost in inovacijo, če želi ostati konkurentna. Tudi na tem področju lahko Evropa res ponudi dodano vrednost. Dodatna sredstva pa ne bodo učinkovita, če znanstveni dosežki v celotni uniji ne bodo enako vrednoteni. Vemo, da je veliko projektov, ki se financira iz eh, Evropske tega radioaktivnega eh, sklada odhaja v stare eh, članice, nove članice pa dobivajo samo drobtinice. To je treba spremeniti. Znanstveni, eh,

še poslušamo uh, komisarja, kako se bo na vse to odzval. Izmate besedo. Hvala. Dragi predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala. Jutri po glasovanju bomo, po mojem mnenju, lahko začeli delati in pripravljati strateške načrte, ter pripravili bomo eh, pobude za to, da bomo zajamčili, da bomo januarja leta 2021 imeli Eh, že posem delojoč novi program Obzorje Evrope. In to delamo že danes. Naj vam povem, da sem zelo ponosen, ko vidim, in to, to je seveda zadnje zasedanje eh, tega osmega sklica, zelo sem ponosen na to, da bom lahko z veseljem gledal v preteklost. Na levi, v sredini in na desni eh, sedite z različnimi idejami, ampak tukaj se vsi strinjamo, In vsi smo prišli skupaj, kljub različnim pogledom, in vsi se strinjamo, da lahko res naredimo nekaj, če bomo spremenili življenja znanstvenikov in raziskovalcev. S tem bomo naredili nekaj za življenje svojih otrok tega večera se bom zavedno spominjal. Najlepša hvala vsem. Najlepša hvala tudi tistim, ki delate v ozadju ki, in ki ste toliko prispevali k temu, da se je to zgodilo. Iz vsega srca najlepša hvala. Hvala komisarju in sedaj dajem uh, besedo poročevalcu neki za dve minuti. Najlepša hvala, predsednik. Tudi sam se želim zahvaliti vsem kolegom, ki ste se danes udeležili razprave in ki ste rekli, da eh, smo lahko upoštevali tudi vse predloge eh, parlamentarnih odborov. To kaže tudi na to, da je bil parlament zelo enoten, kar zadeva to temo. Kolego e-, Elarjo se želim zahvaliti za sodelovanje. Hvaljujem se mu tudi za njegovo odprtost. Eh, zahvaljujem se tudi veleposlaniku Bojan Đujo, kajti on nas je izvlekel iz težke situacije in sedaj imamo ta projekt pred seboj. Komisar Mojdeš, zadnje besede namenjam vam. Vem, da bo ta komisija delala še do aprila naslednje leto. No, dobra novica je to, da vam ostaja še eno leto, ampak v tem letu bom od vas eh, prosil še nekaj stvari. Prosim, prosim. Začnite zagotavljati, da program obzorje Evrope ne bo trpel zaradi prevelike birokracije. Protim, zmanjšajte birokracijo in omogočite, da se bodo raziskovalci ukvarjali z raziskavami in ne s papirji. In eh, Veliko je povezano tudi z vprašanjem eh, dostopa raziskovalca do informacij. Prosim, tu sprejmite pristop od spodaj na zgor. Začnite z informacijsko kampanjo, uporabite sredstva za tehnično pomoč. Države kot so Romunija in druge države potrebujejo informacijsko kampanjo. Vedeti namreč morajo, kako zaprositi in se prijaviti za te programe, kakšni so postopki. In če bomo to naredili, bomo od tega imeli koristili. Eh, bomo od tega imeli koristi vsi. Veliko bo eh, moral narediti tudi naslednji eh, parlament in že od jeseni bom sam začel zagotavljati, da bojo stvari se uresničili, kajti imeti moramo v rokah tudi nekaj praktičnega in zagotoviti, da bodo občutne posledice vidne že jutri. Hvala lepa. Hvala za dve minuti še eh, poročevalec Eler. Izvolite. Gospod predsedujoči. Spričo današnje razprave in jutrišnjega glasovanja o raziskovalnem programu bi želel še enkrat spomniti na to, da je nažalost Evropa tisti. Otok, kjer smo še varni, tudi ko gre za raziskave. V Ameriki vlada že kritizira podnebne ukrepe, zanika podnebne ukrepe, podobno velja za Kitajsko. No, in potem uh, se moramo spomniti tudi na to, da gre tukaj ne na zadnje za boj za svobodo znanosti. Vse skupaj je treba zastaviti v globalni kontekst. Tukaj je evropski zgled izredno pomemben za številne raziskovalce po svetu. Še drugi stavek. Sedaj v času Brexita je, po, je pomembno poudariti, da seveda Velika Britanija spada v Evropsko raziskovalno skupnost, ne glede na izhod Brexita politične odločitve lahko sprejemamo, ampak še naprej želimo zagotoviti solidarnost z eh, britanskimi znanstveniki, z Cambridgeom, z Oxfordom in drugimi. In pa še zadnja stavka, eh, stavek. ne želim izpostavljati lastnih dosežkov, ampak v tem času, ko pogosto govorimo o komisiji kot o nečem abstraktnem, bi želel podariti, da je Carlos Moedaš predstavil res ambiciozen program. Včasih je bil bolj ambiciozen kot uh, sami deležniki. Zato smo mi z veseljem izpolnili svojo nalogo, dopolnili smo ta program, ampak dejansko gre za naš skupen dosežek. Evropska unija je tukaj delovala hitro in odločno. Hvala lepa vsem. Hvala lepa. S tem smo zaključili skupno razpravo. Glasovanje bo jutri. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu in sicer poročilo Nikola Dantena uh, e, nadzorovanje trga in skladnost proizvodov. Poročevalec ima besedo. Gospod Dante, izvolite. Hvala, gospod e, predsedujoči, kolegice in kolegi, komisarja. Po dolgih letih je po zastoju na področju zakonodaje varnosti izdelkov prišlo do premika, imamo na mizi nove prednosti oziroma pravila, pravila, ki so bolj koordinirana, moderna in ki omogočajo, da do končnih izdelkov, do končnih uporabnikov prihajajo le varni in skladni izdelki, skladni z um, harmonizacijsko zakonodajo in ni več na trgu um, ponarejenih in nevarnih izdelkov. 32 odstotkov igrač, 50 odstotkov elektronskih naprav, 47 odstotkov gradbenih izdelkov ne izpolnjujejo varnostnih zahtev in niso dovolj opremljeni z informacijami, kot to zahteva um, zakonodaja, temu je pa treba dodati ponarejene izdelke, uh, ki so uh, ena glavnih oblik nelojalne konfor, uh, konkurence za evropske podjetja. Predstavljamo sistem nadzora, ta je trenutno še premajhan, ni dovolj financiran in ni dovolj koordiniran na evropski ravni. V tem sistemu je 500 eh, eh, neodvisnih nacionalnih organov, ki sploh niso v celoti našteti oziroma pregledani in v, s komisijo smo kot parlament eh, delali na mnogih področjih, omenil bom le tisti, ki so prednostno pomembni. Pri uredbi smo se ukvarjali predvsem z referenčnim proizvajalcem um, in uh,